Uh, Dragi kolegi, začnimo s sestankom. Kot veste, je predsednik odbora, gospod Hendel, zopet z nami. Tako da to je fantastična novica. Uh, you have been our absent friend. prijatelj odsoten si bil in prepričani smo bili, da se boš vrnil. In res si se. Tako da ti predajam kladivce, tako da nas boš lahko vodil skozi glasovanje. To je dober znak. Glasovanje bo dokaj enostavno. Tako da predlagam, da se najprej, da uh, podaš uvod. Kaj bo z menom? Hm? So, schönen guten Morgen allerseits. Tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za vse dobre želje. Hvala vsem, ki ste se spomnili name med mojo dolgo trajno odno, odsotnostjo zaradi bolezni. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za solidarnost. Poskušal sem spremljati delo, ki ste ga opravljali. Odbor je trdo delal in uh, to velja za vse politične skupine. Mislim, da bomo v prihodnjih tednih zadeve lahko dobro izpeljali, nekaj zadev bo še treba odkljukati. In današnji dnevni red ni tako natrpan. Najprej bo treba opraviti še nekatere zadeve, ki jih je treba zaključiti. Mariti bi se rad zahvalil za to, da me je zastopala čas, ko sem bil odsoten. Najprej sem razmišljal, da bi odstopil z mesta predsednika, ampak so vsi dejali naj um, ustrajam. Ampak bomo videli, kako bo. Nisem še popolnoma mm, zdrav, nisem še pri stotih odstotkih, kaj šele pri 150, ki jih uh, rad uh, običajno ponujam, ampak se bom potrudil eh, po najboljših močeh, da v prihodnjih tednih dobro opravimo delo. Poglejmo si dnevni red. Sprememb dnevnega reda ni. tako da lahko dnevni red potrdimo. Glede razpoložljivih jezikov danes. Na voljo so vsi jeziki razen malteščine, hrvaščine, bolgarščine in finščine, ki so na voljo samo pasivno. Potem zapisnik 23. januarja glede tega nismo prijeli nobenih uh, komentarjev ali predlogov sprememb, tako da podimo na četrto točko. Gre za poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih. Gijom Balas eh, bi spregovoril tu, vendar ga še ni, kar pomeni, da bomo to prestavili po glasovanjih, tako da bo kolega lahko ustrezno poročal o tem dosjeh. Ähm, wir können zumindest unter diesen Tagesordnungspunkt den zweiten. Pri tej točki bi lahko opravili vsaj Aj, um, z drugo podtočko, kolega Lenars je z nami in lahko poroča o Evropskem organu za delo. Prosim. Najlepša hvala. Hvala, predsednik. In ponovno lepo pozdravljeni. Pozdravim vas lahko z nekaterimi dobrimi novicami. Prejšnji teden v četrtek do povdan je potekal zadnji trialog v Strasburgu s eh, predsedstvom sveta in s komisarko Tajsnovo, kjer smo se dogovorili glede Evropskega organa za delo, tako da smo se dogovorili že glede poimenovanja, kar je pomemben korak za Evropski parlament. Mislim, da nam je uspelo izpogajati zelo dobro uravnotežen. Zaključen eh, dogovor, ki upošteva številne pomembne točke, ki jih je predlagal parlament, vključno s sodelovanjem socialnih partnerjev v upravnem odboru, skupaj z, z učinkovitim eh, in uspešnim eh, predlogom glede skupnih eh, inšpekcijskih pregledov. Pojasnili smo tudi vlogo držav članic pri tem, tako da odbora bo o tem glasoval prihodnji teden. Če imate kakršnakoli vprašanja, vsebinska vprašanja, z veseljem odgovorim na nje. Najlepša hvala. Bi imeli kakšno vprašanje za kolega Lenarca? Ne, zdi se, da smo prijeli vse odgovore. Enrike, kaj veš, Ambo? Dve stvari. Dvoje. Tomas, ne morem se upreti in res moram reči, da sem zelo vesel, da si tu, da predseduješ. Ponovno lahko tako skupaj zasedamo in to sem res pogrešal. Drugo, predlog gospoda Alena Ersa je zelo pomemben in jaz bi mu samo rad čestito. Dankeschön. Hvala. Bi imeli še kakšno pripombo ali vprašanje glede te teme? Kolega Lenars, ne? Thank you, chairman, and may I also... Hvala, predsednik. Tudi Jaz bi se pridružil čestitkam. Hvala, da ste ponovno začeli upravljati svojo funkcijo. Bil sem poročevalec v Senci, sodeloval sem s kolegom Lenarsom in eh, delo parlamenta je potekalo zelo dobro. Dobro sem sodeloval s kolegi, tako da tudi kolega Lenars si je želo, zelo dobro vodil pogajanja in uspeh eh, gre pripisati tudi njegovim sposobnostim kot pogajalcu. Tako da mislim, da smo dosegli dobre rezultate, tako vsebinsko kot tudi postopkovno. Hvala. Hvala. Bemerkungen. Fragen. Bi imeli še kakšno pripombo ali vprašanje? Das ist im Moment. Madam Harkin. Gospa Harkin. Uh, first of all, welcome back. Najlepša hvala. Najprej lepo pozdravljeni in ne bi rada mm, potratila preveč časa. Popolnoma se strinjam s kolegom Pirinskim glede našega sodelovanja pri tem dosjeju. Hvala. Ja, jetzt. Jaz, Guillaume Balas. Guillaume Balas uh, se nam je ponovno pridružil. Živ, tako da mu bomo sedaj pustili nekaj časa, da, da zadiha, da se usede. Smo pri točki 4.1. In. Pre... Eh, Predajam ti besedo, če lahko. Moj. No, ne govorim nemško in slišim angliško tolmačenje, ampak če se razumem, go, obravnavamo 883, kaj ne, institucionalne zadeve. Dobro, potem pa poslušajte, smo v situaciji, ki je predvsej in nenavadna. Sedaj je čas sale malo. Če ne bomo, bom rekel, nekje do začetka marca to rešili, bomo težko imeli dokončen dogovor pred evropskimi volitvami, seveda. In tu imamo potem dva usporedna diskurza, ki obstajata danes. In tega žal ne razumem, čeprav sem še vedno optimističen. Najprej slišimo razpravo v parlamentu. Jaz sem tudi vključen v ekipo pogajalcev iz različnih skupin. Pri vseh pomembnih temah smo napredovali in smo sestavili kompromisne predloge. Pri vseh naših izhodiščnih stališčih smo šli naprej. Glede agregancije, glede mejnih delavcev, glede različnih vrst dela, glede upravljanja različne javnosti, globalne ravni. Posod smo šli naprej, da bi skušali najti kompromis. Ampak če mi to žava? Na nasprotni strani je svet in tam ni veliko napredka. In nasplošno imajo tam predlog, kjer ne bo napredka, ne bo ravnovesja na svetu, to je jasno. In mi smo tisti, ki moramo k njim približati naš predlog. Ampak vidimo, da je to politično, globalno gledano ne. Nespremljivo in to se poleg tega ne more izvajati v praksi in še nevarno je. Torej, mi jim skušamo to dopovedati in vem, da sicer tu obstajajo razprave in eh, ta razprava je precej živahna in ne nekno prijemam klice in vem, vem, da na svet to postaja vse bolj živahno in vse bolj živahno razprava poteka. Naslednji tri dialog, naslednji sestanek pročotov senci bo danes popovdne, naslednji trialog jutri. In potem bomo videli, kje smo. In še nekaj zelo pomembno. Nenavadno je to, da je svet bi hotel kar preskočiti nekatere trialoge. Mislim, da to ni dobra delovna metoda. Ne, to je treba pomnožiti. Še več sestankov potrebujemo, zlasti, če hočemo doseči dogovor. No, kakorkoli že, mislim, da smo sedaj v zelo nenavadnih psiholoških trenutkih in Mislim, da so se soočili z ekipo pogajalcev iz parlamenta, ki se jim znajo preti. Najlepša hvala in veliko uspeha pri nadaljnih postopkih. Tako, pojdimo na glasovanje. Najprej grede preglednih in predvidljivih delovnih pogojev. Glasovali bomo poročilu, gre samo za eno samo glasovanje, poimensko glasovanje. Ste vsi utaknili kartice, tja kamor sodijo? Tako, lahko glasujemo. Nihče ne ogovarja, dobro. Glasujemo prosim, da oddate svoje glasove. Konec glasovanja. 30 eh, glasov za, 5 proti, 4 vzdržani glasovi. S tem je poročilo sprejeto. Marita? Yes. Marita? Samo nekaj bi rada dodala, glede na to, da sem podpirala kolega Kalveja Šambona med številnimi sestanki, ki so potekali včasih tudi pozno v noč. Reči moram, da je rezultat eh, dober. Nisem bila prepričana, da nam bo uspelo, da ti bo uspelo, ampak Bil si tako zelo predan zadevi, da smo dosegli dober rezultat. Dober rezultat za vse države članice, tudi za m, mm, tiste države, ki imajo nordijski model. Tako da najlepša hvala za to zelo zapleteno delo, ki si ga upravil in predvsem najlepša hvala za izvrsten rezultat. Uh, Če dovolite, najlepša hvala vsem za pomoč, sekretarjatu, ekipi, torej vsem, ki so bili vključeni v to zelo pomembno delo. Najlepša hvala vsem v imenu evropskih državljanov. Najlepša hvala tudi v mojem imenu, Enrike. Zdaj. Pa šesta točka na dnevnem redu. To točko bomo preložili na naslednjo sejo. Na to sledi glasovanje o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Gre za tretji del. Glasujemo. Ste vsi vteknili kartice, lahko glasujemo. Prav, glasovanje poteka. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Soglasno sprejeto rezultat je jasen. Izvrstno, to se zgodi dokaj redko. Potem še zadnja vsebinska točka. Osma točka. Razprava glede koordinacije sistemov socialne varnosti. Odpiram razpravo, ali bi poročevalki Marian Harkin in Jean Lambert lahko podali uvod. Marion? Marion? Thank you. I think we'll probably both say... Najlepša hvala. Ja mislim, da bo obe spregovorili. Hvala, predsednik. Kot veste, gre tu za predlog glede ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti v primeru, da bi prišli prišlo do brexita brez dogovora, do neurejenega brexita. Kako sva se lotili tega? Parlament je že od samega začetka ustrajal pri tem, da so apsolutna prioriteta pravice državljanov. In to je treba poštevati tudi, ko gre za enega izmed štirih stebrov prav svobodo gibanja Evropske unije. Zato je zelo pomembno, da zadeve pravilno izpeljemo, da ne bo nobenih vrzeli in da, da bo zakonodaja, ki jo sprejmemo, primerna. In številni izmed predlogov, ki se sprejemajo sedaj, glede ukrepov za nepredvidljive razmere, so bili predlogi, ki so bili sprejeti z dokaj majhnim številom predlogov sprememb. Zaradi tega, ker to vpliva na državljane in na njihovo svobodo gibanja. Zato je treba zadeve podrobno preučiti. Tako kot drugi, bi tudi jaz izpostavila vprašanje, da državljanov tretjih držav. O tem smo že razpravljali s komisijo, sestali smo se s svetom in s poročevalci v senci. Komisija nam je zagotovila, da so ti državljani eh, za objeti z 987 in ne 883. Tako da smo prosili komisijo, naj to pojasni. Torej, da bo ta predlog uh, zaobjeval tudi tretje države. Imamo torej ne, ukrepe za nepredeljive razmere za 8.3, ne pa za 1.2.3.1. Tako da menimo, da bi bilo treba zobeti tudi to skupino ljudi. To se nam zdi nujno. Čeprav so razprave o tem potekale, že potekale, smo prosili komisijo, da obrazloži, zakaj menijo, da ni treba sprejeti nobenih eh, dodatnih ukrepov glede tretjih državljanov. Potem druge zakonodaje zadeve, ki bi jih rada izpostavila, se nanašajo na predloge sprememb, ki jih predlagamo. Želeli smo zagotoviti, da bi vsi zadevni organi, bodi si na nacionalni ali pa na evropski ravni, imeli na voljo dovolj sredstev. Zaradi tega, ker bodo državljani želeli pridobiti odgovore hitro. Nekaj predlogov sprememb smo predlagali glede rokov in kolegi iz ELS so pod, predlagali podobne predloge, tako da mislim, da tu ne bo težav. Prav tako smo prosili komisijo, da pripravi poročilo po enem letu in eh, naj oceni, kako zadeve delujejo. Tako da lahko gotovimo, ali prihaja do kakšnih praktičnih težav. Nekaj predlogov eh, sprememb se nanaša na to, da ta zakonodajni akt ne posega v katerekoli bilateralne sporazume z državami članicami trenutno ali pa da ne bo posegal v prihodnje morbitne konvencije ali dvostranske sporazume med Združenim kraljestvom in državami članicami. In na koncu, preden predam besedo Džin, naj je najbolj skrbelo, To, da je treba izpostaviti načelo vzajemnosti in dobrega sodelovanja. Kaj ti jasno je, da to lahko dobro deluje samo, če med seboj države članice dobro sodelujejo. In mislim, da nama je to uspelo. Hvala. Dankeschön, Marian Harkin. Najlepša hvala, Marian Harkin. Markin Jean Lambert. Najlepša hvala. Rada bi izpostavila samo nekaj glede predlogov sprememb, ki jih predlagajo kolegi iz ELS. tu govorimo o dvostranskih sporazumih. Ne izpostavljamo pa morebitne potrebe po sporazumu na ravni Evropske unije z Združenim kraljestvom v prihodnje. Tako da bi lahko razmislili o, o naprimer nadzoru, pregledu oziroma o kakšnem drugem pojmu, ki bi lahko zaobjel ta koncept. Če si pogledamo poročila iz prejšnjega sklica parlamenta, je bilo jasno, da bi morala Evropska unija preučiti tudi potencijalne prihodne sporazume s tretjimi državami in Združeno kraljestvo pa bo v prihodnje tretja država. In da se vsi zavedamo, da se tale predlog zaenkrat nanaša samo na ukrepe za nepredvidljive razmere. Ampak eh, s tem smo pravzaprav začrtali na nek način tudi zadeve za prihodnje. Podobno se dogaja sedaj v parlamentu Združenega kraljestva. Tudi oni vsaj tokrat um, tesno spremljajo dogajanje v Evropskem parlamentu. Vem, da sem bila s to pripombo zelo cinična, ampak mislim, da je enkrat pač treba to izpostaviti. Staviti. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da omogočimo ta komunikacijski kanal. In vesela sem, da so številni kolegi iz drugih skupin skupin so podpisali najne predloge sprememb, ampak to je pač samo je, je tista dodatna točka, ki sem jo želela izpostaviti, poleg tega, ker je povedala že Merjen. Najlepša hvala, sedaj pa odpiram razpravo. Dobirati besedo do Sven Schulze. Ja, Herr Vorsitzender, lassen Sie mich erst mal, weil ich glaube, ich der erste. Gospod predsednik, glede na to, da se prvi oglašamo v imenu skupine ELS, bi vam rad eh, zaželel vse dobro v imenu celotne skupine ELS. Mislim, da smo vsi veseli, da ste ponovno z nami tule v Evropskem parlamentu. Čeprav še, še niste pri 100 odstotkih, upam, da boste kmalo popolnoma zdravi. Glede tega dosjeja, bil sem poročevalec v senci za ALS. Tudi mi bi radi hitro obravnavali ta dosje, tako da bi radi podprli soporočevalki prek sodelovanja s poročevalcem v senci. Tu gre za ukrepe za napredljive razmere v primeru neurejenega izstopa združnega kralja kolesa. Radi bi torej um, zaščitili pravice evropskih državljanov, ki imajo poseben odnos z druženim kraljestvom in v idealnem primeru tudi obratno, torej državljane združenega kraljestva v Evropi. Evropski uniji. Torej, to gre tudi za tiste, ki so recimo odšli na zdravljenje v tujini in na to pa jim verjetno ne bodo povrnili stroškov. Gre tudi za um, naše državljane, ki so zelo dolgo um, delali v Združenem kraljestvu, pa jim uh, teh dob ne bodo ošteli v socialno zavarovanje, naprimer. Tako da je zelo pomembno pomembno, da razmišljamo tudi o koordinaciji sistemov socialne varnosti. In uh, kontinentalna Evropa verjetno ne bo enostavno dostopala do podatkov o svojih državljanih potem, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. V prvi vrsti gre torej za to, kako zagotoviti ustrezno izmenjavo podatkov z Združenim kraljestvom. Zato je treba pripraviti dobro premišljen um, program in um, s tem se dotikam tudi tega, kar ste dejali soporočevalki, da je treba pripraviti zelo podroben uh, program. V Združenem kraljestvu bi lahko prišlo tudi do tega, tega, da bo na oblasti vlada, ki ne bo najbolj naklonjena Evropski uniji in eh, ne bo pripravljena posredovati informacij Evropski uniji. Zato se mi zdi smiselno, da bi obrali pristop sveta, torej da bi države članice, če je treba, lahko sprejemale bilateralne dogovore z Londonom. To bi bilo veliko hitreje, tako za naše državljane, kot eh, tudi za državljane Združenega kraljestva. Nekaj takšnih sporazumov že obstaja sedaj, je pa treba se ozreti tudi v prihodnost. In eh, glede teh bilateralnih sporazumov, to bi moral biti res samo rezervni načrt, torej če se London in Bruselj ne želite pogovarjati oziroma če London ne želi komunicirati z nami in noče izmenjavati tistih informacij, ki jih nujno potrebujemo. Ne bi rad, da se takšna politična trenja oziroma takšni politični boji bijo na hrbtu naših državljanov bolnikov ali delavcev. Tako da mislim, da smo tu predvideli rezervni načrt v primeru, da bi prišlo do situacije, ko ne bi bilo možno se pogovarjati z Londonom. In glede tega predlagamo predlog spremembe glede sprejemanja bilateralnih sporozumov med državami članicami in Londonom. Hvala. Hvala, Sven Šulce. Tomas Mann. Uh. Äh, Najlepša hvala. Tudi jaz sem vesel, da si zopet z nami. To je dobro. Veliko čestitk si prejel in äh, zelo in izpostavil si solidarnost. Pravi borec si, po mojem mnenju, in mislim, da je to zelo dobro, tako da lepo, da si ponovno z nami. Glede vsebine. Omenjene so bile že pomembne točke. Treba je zagotoviti varnost za delavce, tako da ne bo prišlo do kakšnih prekarnih situacij. Nedavno sem imel priložnost pregovoriti s Poljaki, ki delajo v Združenem kraljestvu in dejali so, da gre za pravi lovna čarovnica in da se je situacija glede Poljakov v Združenem kraljestvu hitro spremenila. Tako da mm, treba je zagotoviti trajnostne rešitve. Strinjam se s, poro, s soporočevalkama. Treba je si je prizadevati za dobro sodelovanje in vzajemnost, ampak zadeve bi se lahko zaostrile. Združeno kraljestvo, ki je, bila, je bilo vedno zelo pomembno pri mm, odločanju. Vedno smo sodelovali z Združenim kraljestvom in Združeno kraljestvo se je vedno držalo svojih dogovorov, ampak ne vemo, ali bo tako tudi v prihodnje. Tako da kot alternativo lahko predvidimo bilateralne dogovore, morda pa je na voljo še kakšna boljša rešitev. Načelo svobode gibanja bo ostalo um, in mejeva ne more tu ničesar spremeniti. Lahko potuje in oglašuje svoje zamisli, kjerkoli že, ampak ne boje všeljno. Uspelo. Tako da mislim, da moramo biti tu jasni, pravični in um, zagovarjati moramo sodelovanje. Tako da treba je zaščititi naše delavce, tudi če bodo v prihodnje delali v tretji državi. Tako da nekaj sprememb je že bilo sprejetih, odločitve so bile sprejete. In eh, moram reči, kar se tiče referenduma, da zadeve niso bile jasne, glasovi so bili razdeljeni približno 50-50. jasno je, da nas bodo zapustili pred prihodnimi volitvami nekateri obrazi tu v Evropskem parlamentu, ampak moram reči obema so poročevalkama, da je, mi je bilo veliko veselje sodelovati z vama in mislim, da bo ta duh dobrega sodelovanja ostal, ne glede na to, kdo bo prišel na oblast v Združenem kraljestvu. Hvala. Hvala. Hvala, Tomas, navezal bi se se na te tvoje zadnje pripombe in se opravičujem, ker sem pri dodeljevanju besede preskočil poročevalce v senci, tako da jim predajem besedo sedaj, ki jo bal nas. Ja, nič hudega, predsednik. Zelo sem vesel, ker vas vidim tu. Politična kriza zaradi brexita v Združenem kraljestvu se nadaljuje. In to vidimo predvsem v zadnjem času. Tudi laboristična stranka, kaj se da je v težavah, vidimo, da je malo, malo optimizma tu, takšna je realnost. Predlogi sprememb dveh soporočevalcev so zelo zanimivi zanimivi. Res je, s tem bomo lahko bolj povdarili delo parlamenta, ampak mene zanima še nekaj, kako pa bo z državljani tretji držav. Torej, z državljani, ki niso evropski državljani in ki prebivajo v Združenem kraljestvu, kako bo z njihovim statusom. Tudi to je zelo pomembno bistveno vprašanje in tudi to bo treba obravnavati. Zdi se mi, da se je komisija tu angažirala, da bo oblikovala besedilo. Ne vem, če so te smernice že oblikovane ali ne. Dankeschön. Helga Stevens. Hvala, Helga Stevens. Dankjewel, voorzitter. Ik ben heel blij u terug te zien na lange tijd. Najlepša hvala za besedo. Vesela sem, da vas ponovno vidim v odboru. Kar nekaj časa ste bili vsa tni in rada bi vam zaželela vse dobro prihodnje. Pri tem doseju sem bila poročevalka v senci in zdi se mi, da je to zelo pomemben dosej, ki se nanaša na pokojninske pravice, na pravice socialnega varstva. Kajti veliko državljanov Evropske unije dela v Združenem kraljestvu in veliko britanskih državljanov dela v državah članicah Evropske unije. Tako da mislim, da jim je treba zagotoviti največjo možno stop No, gotovosti, torej, ko gre za njihove socialne pravice in pokojninske pravice. Številni so odvisni od dajatev za socialno varnost um, in treba je zagotoviti gotovost na tem področju. Zagotoviti je treba, da zelo Združeno kraljestvo in Evropska unija tesno sodeluje, tako gre za izmenjavo informacij in spoštovanje pravic. Tako da gre za res kompleksna vprašanja. Hvala obima soporočevalkama za delo, ki ste ga upravili. Mislim, da je v našem skupnem interesu, da zdaj nam dobro zaključimo in da na koncu ne bo prišlo do neurejenega brexita. Če pa bo vseeno prišlo do tega, mislim, da moramo imeti na voljo nek rezervni načrt, zato da bomo še naprej lahko zagotavljali spoštovanje pravic naših državljanov. Tako da bomo še naprej razpravljali o tem in sama bom konstruktivno podprla ta dosje v imenu vseh naših drugih um, državljanov. Hvala, sedaj pa Lynn Boylan. Ne vidim je. Mislim, da je ni z nami. Sedaj pa Danuta Jazlovicka. Dziękuję, Tomasz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 ne bo odpravila vseh negativnih posledic brexita. Tako za Britance kot eh, za Evropejce je tu še vedno veliko negotovosti v prihodnosti. Mogoče nekaj vprašanj glede napotenih delavcev in glede državljanov tretjih držav. Jaz sem zastavila vprašanje glede njihovega statusa, dobila sem odgovor, da bo ta tema uravnavana. Hvala poročevalcu za mnenje, hvala vsem za upravljeno delo, ampak še vedno me skrbi, kajti uredba še vedno ne predvideva možnost, možnosti prenosa pristojbin denarju. To je zelo pomembno za državljane. Treba je najti rešitev v tem aktu. Pročiti moramo predloge kolega Šulca zelo podrobno. Kajti to je jamstvo in to bi lahko uporabili v različnih situacijah. Zato, da bi poskrbeli za to, da imamo socialno varnost tako za Britance kot za državljane tretjih držav. Hvala. Danke, Danuta. Gibt es weitere Wortmeldungen? Hvala, Danuta. Še kdo? Keine Wortmeldungen aus dem Ausschuss. Nicht schon. Druk, prav. Potem pa prosim predstavnike komisije. Za besedo. Jordi Kurel. Izvolite. Hmm? Who is it in? Peter. Izvolite. Thank you. Thank you very much for giving me the floor. Hvala, hvala za besedo. Mislim, da imamo tu dve vrsti vprašanj. Najprej glede obsega in področja uporabe tega predloga in potem imamo tudi vprašanja o državljanih tretji držav in potem imamo tu še napotene delavce. Glede napotenih delavcev, kaj se bo zgodilo v datumu umika, sla se, če ne bodo dogovora, pa tako, da bo prosto zagotavljanje storitev med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo prenehala veljati. Vemo, da napoteni delavci delajo v tuji državi v okviru akta, ki ureja napotitev delavcev. Tako da podjetja ne bo bodo več mogla delati v okviru te pravne podlage. Ampak, kot vemo, imamo prvih 24 mesecev, ko ti napoteni delavci tako ali tako še vedno plačujo prispevke doma. Torej, če imamo delavce, ki so o zavarovanju z družno kraljestvo in delajo za britansko podjetje, ki ponuja storitev v novi državi, potem ti delavci v prvih 24 mesecih plačujejo prispevke doma v združno kraljestvo. Torej, tu ne bo težav tudi pri umiku. Po 24 mesecih potem ti delavci si plačajo prispevke v državi gostiteljici. In od tega trenutka naprej so potem vključeni v ta osnutek predloga in potem imamo tudi tudi vse te jamstva glede enake obravnave, agregacije, prorata in vse drugo, vse to velja za njih potem to je prvo, kar bi rekel pri napotenih delavcih. Glede državljan tri države.